colleghi, cominciamo i nostri. Colleghe e colleghi, želimo začeti z našim delom eh, in pozdravljam vse, ki so prišli pravočasno na sestanek. Prva točka je sprejetje dnevnega reda. Torej, včeraj do povdan smo po e-mailu, so vam po e-mailu poslali tudi določene spremembe tega zapisnika, kar gre. Uh, torej, ob enajstih uh, bo razprava o, Alži o Alžiriji. Določene spremembe so v dnevnem redu, tudi uh, glasovanje o poročilu Lizek, ki bo jutri dopovdan. Nova različica dnevnega reda je na voljo samo v angliškem jeziku eh, in to smo pripravili in vsebuje vse spremembe. Če ni nobenih nasprotovanj temu dnevnemu redu, je dnevni red sprejet. Druga točka so sprejeti, zapis, sprejeti zapisnika sej 22. septembra, 4. in 5. oktobra. Če ni eh, No, če niče ne nasprotuje, smo s tem sprijeli te zapisnike. <clears throat> Tretja točka predlog za priporočilo Evropskega parlamenta svetu o dosledni politiki do avtoritarnih režimov, proti katerim veljajo omejevalni ukrepi EU, ko njihovi voditelji izvršujo svoje osebne gospod in gospodarske interese znotraj EU. <clears throat> Torej, to je v bistvu drugi predlog priporočila Evropskega parlamenta. Gre za dosledno politiko od avtoritarnih režimov proti katerim veljajo omejevalni ukrepi EU. Poročevalec je kolega Graham Watson, ki je pripravil oziroma predstavil 5. oktobra to priporočilo. Gre predvsem za oceno sankcij. Eh, za določeno število držav. 17. oktober je potekel rok za vložitev predlogov sprememb. 139 predlogov sprememb je bilo vloženih. Sedaj pa prosim eh, poročevalca gospoda Vacena, da pokomentira te predloge sprememb. Hvala. Um, dober dan sem skupaj. Gospod predsednik, upam, da ne bom porabil preveč časa svojih kolegov kot je rekel eden od angliških kraljev, Henrik VIII, je enkrat eh, rekel, en bolen, eni od svojih žena, rekel je, brez skrbi ne bo trajalo dolgo. <laughs> Veseli me, da lahko že drugič predstavim to poročilo v prisotnosti študentov z Univerze James Madison iz Združenih držav. Prepričan sem, da Univerza James Madison, ki je zelo federalistična, da bi povsem pod, po, podprla naše delo tukaj. In tudi način, na kakršnega želi Evropska unija vzpostaviti sebe, unijo kot unijo vrednot. In v tej luči naj vam povem naslednje, torej predstavim ta predlog, gospod predsednik. Namreč gre za to, da pridemo do neke dosledne politike sankcij strani Evropske unije do režimov za katere uveljavljamo takšne restriktivne ukrepe. Naj začnem s eh, naslednjim predlogom. Glede na razprave, ki smo jih eh, že imeli, si želimo tukaj spremembo poročila, spremembo naslova poročila, tako da bi naslov dejansko bil takle. Predlog za priporočilo Evropskega parlamenta svetu o dosledni politiki do režimov proti katerim veljajo omejevalni ukrepi Evropske unije, ko njihovi voditelji izvršujejo svoje osebne in gospodarske interese znotraj meja Evropske unije. Torej, umaknemo besedo oziroma pridevnik avtoritarni režimi, režimi in povemo, da gre za režime, za katere že veljajo omejevalni ukrepi takšne ali druge vrste. In seveda, kolegi bodo vedeli, da glede na to, kar se je dogajalo med arabsko pomladjo letos, ko smo na nek način bili izpostavljeni zaradi svoje podpore nekaterim diktatorjem v Severni Afriki, ki so jih zdaj nagnali, ki jih je ljudstvo nagnalo iz njihovih držav. Mislim, da je to poročilo zelo pravočasno, seveda v tej luči. Tu bi se zahvalil tudi svojim kolegom za pozornost, ki so jo namenili poročilu in za vse predloge sprememb, ki so jih prispevali. Zahvalil bi se sekretarjatu, predvsem gospodu Alonso, za pomoč. Pri tem, ko smo skušali povezati te predloge sprememb v kompromisne predloge sprememb in hkrati bi se zahvalil svojim kolegom poročevalcem za odlično delo, ki so ga opravili meni v podporo s tem, da so zagotovili široko podporo za poročilo. Morda dve pojasnili še. Prvič, gre za uporabo uh, besed umejevalni ukrepi na eni strani in sankcije na drugi strani. Evropska unija v svojih pogodbah uh, ne uporablja besede sankcije. Ves čas govorimo tam o omejevalnih ukrepih. Sankcije so termin Združenih narodov in ko tam včasih se govori o omejevalnih ukrepih, včasih se govori o lastnih omejevalnih ukrepih, torej tistih, ki niso dogovorjeni na ravni Združenih narodov. E, torej, zaradi tega bi predlagal, da Eh, predloga spremembe 43 ne upoštevamo, ki govori o jasni opredelitvi. Res je, v evropski, skratka, v evropski zakonodaji ni besede sankcije. In druga zadeva, ki sem jo hotel pojasniti, je naslednja. Ko govorimo o vlogi Evropskega parlamenta v tem procesu, namreč ko, smo, ko se je vzpostavila služba za zunanje delovanje in ko govorimo o skupni zunanje in varnosti politiki, ki jo ta služba vodi, bi tu predlagal naslednje. Vloga parlamenta bi morala biti v obliko, pri oblikovanju politike omejevalnih ukrepov, pri nadzoru, pri oceni, pri vrednotenju teh ukrepov. Ni pa potrebno, da ima parlament svojo vlogo pri vsaki posamični odločitvi o omejevalnih ukrepih, proti komu, kdaj se bodo sprejeli in tako naprej. Mislim, da je to stvar administracije. Večino predlogov sprememb smo lahko povzeli v 16 kompromisnih predlogov sprememb oziroma amandmajev. Sveda je pa tu seveda težava v tem oziroma nevarnost v tem, da ko imamo neko priporočilo, da imamo, pridemo do nekega priporočila, ki je zelo raznoliko, kot, kot novoletna jelka z različnimi kuglicami različnih barov. Ampak ne glede, mislim, da smo se uspeli dokaj lepo temu izogniti in da je precej jasno, kaj želimo s tem priporočilom doseči. In upam, da bodo kolegi tudi podprli na glasovanju ta naš predlog, zato da pridemo do uspešnega sprejema doslednega in jasnega predloga. Hvala lepa. Grazie. Hvala lepa. Preden bom dal besedo poročevalcem v senci in drugim kolegom, ki želijo spregovoriti v razpravi, vas prosim, da poveste svoje mnenje o predlogu, ki ga je podal uh, poročevalec glede črtanja besede avtoritarni iz naslova. Če ni nihče proti, potem eh, bomo sprejeli ta predlog in ga tudi eh, sprejeli v zapisnik. Ali ima kdo kaj proti, da se črta beseda avtoritarni? Če ne, je to sprejeto. Poročevalci v senci so kolega Jegle. Jegle. <clears throat> Okay. Kolegica Jegle. Zelo dobro ste izgovorili moje ime, gospod predsedujoči. Najlepša hvala. Najprej se želim poročevalcu prisrčno zahvaliti za poročilo, tudi za odprtost, kar zadeva številne predloge spremembe in tudi, da nam je uspelo skupaj pripraviti kompromisne predloge. Želim pa se predvsem zahvaliti tudi kolegicam in kolegom v ELS, ki so že predtem pokazali veliko pripravljenost za sodelovanje. Tako kot je povedal poročevalec, je naš namen oblikovati jasni cilj in ne nekega seznama Eh, želja za eh, božična darila in mislim, da nam je to dobro uspelo oziroma bomo uspeli, če bomo še naprej šli po tej poti za nas kot Evropsko ljudsko stranko, je pomembno, da pri vseh ukrepih, ki izvajamo proti takim režimom, spoštujemo ljudi in človekove pravice. To se nam zdi zelo pomembno. E, moramo še razmisliti, o, bez, o uporabi eh, restriktivnih oziroma omejevalnih ukrepih eh, in eh, sankcijah, torej pri teh dveh izrazih, to smo včeraj že povedali. Ehm, lahko bi si predstavljali, da, se, da so sankcije možne v neki prejšnji fazi, torej da se na primer ne uvedejo omejevalni ukrepi, temveč se že v neki prejšnji fazi govori o sankcijah na ravni EU, ampak to moramo interno še pojasniti. Pomembno se nam zdi, ampak to tudi piše v poročilu, da je vedno treba pomisliti tudi na čas, ki sledi, na obnovo, na nadaljno podporo, kar zadeva spostavitev pravne države in demokratizacijo podpora pri volitvah za oblikovanje solidne ustave in tako naprej. To naj bi bili naši cilji. To si želi Evropska ljudska stranka, se pravi, da odnosov naj ne bi načeloma prekinili, temveč možnost naj obstaja, da ostanejo vrata malo odprta. E, tudi gospodarsko sodelovanje je v našem interesu. In <clears throat> zelo pomembno je ne zaradi strateških premislekov, gospodarskih interesov ali ideoloških interesov, da se ne eh, uporablja odbojna merila. Ampak tu si je večina, se večinoma strinjamo. Torej, še enkrat upam, da bomo podali zelo jasno stališče, tako da nas bodo tudi spoštovali kot parlament. Hvala. Grazie. Hvala. Naslednji je na vrsti kolega Zala za socialistično, za socialiste. Bom zelo kratek, tako kot moji kolegi, kajti zelo cenim kompromisne predloge spremem, do katerih smo prišli v tem poročilu. Eh, nekoliko sem bil zaskrbljen zaradi prvih, prvih os, prvega osnutka. Poročilo šlo je tam za izobraževanje otrok tujih voditeljev. Ta, to težavo smo razrešili na zelo preprost način. Izognili smo se namreč tej formulaciji in zdaj, so, eh, zdaj je bolj povdarjeno eh, torej zavrnitev vizumov. Skratka, stvari so zdaj bolj jasne skladno z temeljnimi človekovimi pravicami. In druga moja zaskrbljenost se je tikala tega, da smo poskušali kvantificirati oziroma najti neke količinska merila za ukrepe, kako torej, eh, obravnavati posamezne režime. Mislim, da smo se tudi tej formulaciji zdaj uspešno izognili. Mislim, da gre za dve pomembni zadevi. Namreč pri kompromisnih predlogih sprememb in pri vseh drugih predlogih sprememb smo prišli dejansko do neke uravnovešene rešitve med parlamentarno odgovornostjo in odgovornostjo izvršnih oblasti. In mislim, da pri takšnih poročilih je to zelo pomembno, kajti včasih se stvari, se odgovornosti, pristojnosti nekoliko preveč mešajo. Vsekakor sem pripravljen sprejeti vse kompromisne predloge sprememb, pa tudi vse druge, večino drugih predlogov sprememb, ki so jih predstavili kolegi iz drugih političnih skupin. Mislim, da lahko to rečem zato, ker gredo res zelo daleč v smeri krepitve duha in poročila samega. Hvala lepa. Grazie. Hvala. Sedaj pa ima besedo gospod James Keybright. Eh, in sicer iz oddelka za sankcije eh, službe za zunanje delovanje. Prosim. Um, Je tu? Hvala lepa. Morda bi bilo najbolje, bi bilo bolje, če eh, povem nekaj kasneje, ampak tu za, za začetek najprej na kratko to, kar sem že povedal zadnjič, namreč kot odgovor na povabilo odbora za varnost, torej iz Julija, skušali smo pregledati, kako je z nadzorom. Eh, mislimo, da gre tu za pomembno zadevo, torej, da eh, resnično obstaja nadzor držav članic in to je torej odziv na tisto, kar je bilo povedano Julijo in pa Julija in še druga zadeva, to, kar je povedala gospa že, že gospa Jegle. Sankcije so del omejevalnih ukrepov in vedno upoštevamo politični kontekst in tudi druge ukrepe, ki že so uveljavljeni, tako da uh, Eh, sem vesel te razprave, ki je potekala zadnjič in zelo zanimivo je za nas, eh, da vemo, da tudi vaše razprave dejansko odražajo tisto, se, o čemer se pogovarjamo tudi pri nas. Ravno zaradi tega, da bi preverili, kako je z najboljšimi praksami na tem področju in jih izboljšali. Hvala. Hmm le ho richiesto di intervenire. Torej, prosil sem vas za eh, to, da poveste svoje mnenje, ker ni bilo drugih prijav za razpravo. Zato sem vam da, zdaj že dal besedo. In sedaj pričakujemo seveda odziv poročevalca, če si to želi. Torej, ni kaj veliko treba povedati, želim se samo ponovno zahvaliti gospi Jegle in gospodu Zali za njihov prispevek in seveda tudi eh, drugim poročevalcem v senci, ki so olajšali to delo eh, pri iskanju eh, soglasja pri zadevi, ki je tako pomembna. Torej, prispevek gospoda Kibrajta je nekaj, kar seveda zelo cenim. Zdi se mi, da je to področje, eh, kjer bodo potrebne še nadaljne, raz, eh, nadaljne razprave med parlamentom in ustreznimi oddelki izvršne oblasti, tako da bomo, ko bomo razvijali skupno zunanjo in varnostno politiko, ampak upam, da bo namen jasen in eh, da ne bo prepuščeno samo uh, izvršni veji. Torej, v tej hiši je določena zaskrbljenost, treba je izvajati sankcije na dosleden način in sicer v skladu z razvrstitvijo ukrepov in prednostnih nalog, ki se lahko uporabljajo za vlade kakršnekoli barve proti državam, kakršne koli velikosti ali pomembnosti, tako da bomo delovali na osnovi načel in da ne bomo skrivali naših skrbi, ko gre naprimer za eh, obravnavo velikih ali pomembnih držav. Če želimo biti zanesljivi in kredibilni, kar zadeva eh, prizadevanje za demokracijo v, po svetu, potem se moramo seveda eh, osredotočiti na jasne interne temelje in to eh, eh, seveda je tudi naš poziv ustreznim službam. Hvala. Prosim vas opozoriti, da bo glasovanje o priporočilu 20. decembra pri naslednjem sestanku afeta in hvala za odlično italijanščino kolega Grahama Watsona. Sedaj bomo kratko prekinili našo sejo, ker čakamo na prihod naslednjega poročevalca, gospoda Kovačeva. Bene, kolegi, posiamo. Kolegice in kolegi, predlagam, da nadaljujemo z delom. S točko, eh, ki se glasi sprememba uredbe sveta 539 skozi 2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve. torej eh, obravnavali bomo predloge sprememb k temu poročilu oziroma mnenju in takoj dajem besedo kolegu Kovačevu, ki je pripravil mnenje. Grazie, hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani kolegi, ko govorimo o uredbi sveta 539 skozi 2001, o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zonanih meja imeti vizume in držav, katerih so, državljani so oprešteni te zahteve, torej tu imamo tako imenovani pozitivni in negativni seznam. Kot je komisija predlagala, je treba izboljšati recipročni mehanizem za to, da bo skladen z pogodbami, z pogodbo o delovanju Evropske unije, namreč za to, da bo tu okrepljena tudi vloga Evropskega parlamenta. Ko govorimo o varnostni klauzuli tukaj, je treba eh, vedeti, da gre tu za eh, oprostitev vize za tretje države in komisija je tukaj predlagala mehanizem prožnosti za krizne čase, za tiste državljane, ki predstavljajo neko možno skrb stališča imigracijske politike. To je zelo pomembno zaradi eh, položaja Evropske unije do tretjih držav in je to pomembno tudi na področju drugih politik. Takšna klauzula, ki zagotavlja splošni okvir, lahko preseže zadržanost nekaterih držav članic, da bi šle v smeri liberalizacije viz in lahko tudi izboljša transparentnost eh, politike na tem področju eh, strani Evropske unije do svojih partnerjev. Zato bi predlagal, da podpremo ta predlog komisije. Komisija je namreč predlagala nekaj pogojev, eh, ki jih morajo države članice izpolniti oziroma predstaviti pred komisijo, je pa to seveda zelo pomembno, da se to ne počne na samodejen, avtomatičen način. Namreč na noben način se avtomatično program oproščanja viz ne sme suspendirati države članice morajo ovrednotiti na, na podlagi ustreznih referenc eh, politiko do tretjih držav, ampak seveda ne le do tretjih držav, ampak tudi do posameznih regij, eh, eh, eh, v katerih te države, eh, tretje države eh, eh, obstajajo. Stališča službe za zunanje delovanje je to tudi zelo pomembno in ustrezen predlog spremembe sem tudi predložil. kar se tiče našega odbora, sem predlagal predlog spremembe komisiji in, eh, svojim, in pa kolegom v odboru Libe. Mislim pa, da večina drugih predlogov sprememb eh, z naših kolegov, eh, o njih naj bi se pogovarjalo v odboru Libe in o teh predlogih ne bomo odločali mi. Se pa seveda veselim da bom slišal vaše mnenje, vaše pripombe. Hvala lepa. Bene, Sedaj pa ima besedo kolegica Tanja Fajon, poročevalka v Senci za socialistično. Govorila bom v slovenskem jeziku. Najprej hvala za predstavitev um, poročila, osnutka poročila poročevalca želela bi povedati da odločamo o zelo občutljivem političnem poročilu čeprav se na prvi um, vtis zdi da gre za tehnično poročilo pa vendar um, vsi vemo da je svoboda gibanja um, v tem trenutku v uniji močno načeta da so načeti temelji schengenske širitve in tudi nadaljnjega vstopanja držav v brezvizumski režim. Predlog komisije je nastal po vstopu in po prvem valu, drugem valu lažnih azilantov iz držav Zahodnega Balkana v nekaterih državah članicah Evropske unije, zato tudi pravim, da gre um, dejansko za politično um, občutljivo poročilo. Imam sama kar nekaj zelo resnih pomislekov, predvsem seveda na eni strani pozdravljam namero Evropske komisije, da bo varnostno klauzulo, ki bo omogočila začasno uvedbo vizumov, uporabila le ob izjemnih primerjih in zelo strogih pogojih, ter na podlagi temeljite analize. Bojim pa se, da temu v praksi ne bo tako in da bodo nekatere države lahko to izkoriščale um, kot politično sredstvo v situaciji, kakršni smo trenutno. Imam nekaj pomislekov, pa grem po vrsti. Po predlogu Evropske komisije, kakršen je pred nami, bo imel Evropski parlament le posvetovalno vlogo. Tega do zdaj nismo imeli v primerih, kadar je šlo za spremembo omenjene uredbe, kar pomeni, da svetu in Evropski komisiji Evropskega parlamenta mnenja dejansko ne bo treba upoštevati. Zato v svojih dopolnilih med drugim predlagam, da bi Evropska komisija obvestila o izrednih razmerah in poročilu, ki ga bo pripravila Evropski parlament in svet skupaj. Ta dva pa bi imela en teden časa, da se odzoveda s svojim mnenjem. Obenem imam kar nekaj pomislekov glede predlaganih odstotkov, kdaj pride do alarmantne situacije. Po predlogu Evropske komisije bi lahko ena ali več članic sprožila proces, ki bi vodil suspens brezviznega režima, če gre za nujne, kot rečeno, izredne razmere. In komisija predvideva tri takšne situacije in v vseh treh primerjih omenja 50 odstotni prak. Na prvi pogled se zdi teh 50 odstotkov veliko, v resnici pa ni. Po podatkih iz leta 2010, če samo omenim, do marca letos bi lahko Nemčija recimo izredne razmere uveljavljala že danes v čas. 50 odstotkov bi lahko bilo torej premalo. Dalo bi preveč svobode članicam Evropske unije in komisiji, če in kdaj suspendirati svobodno potovanje, tudi če pride do situacij, ki so povsem obvladljive. Zato predlagam, da se ne bi pogovarjali o odstotnem pragu, vendar bi govorili o zelo znatnem, velikem povišanju števila azilantov, iskalcev azila, ki bi imelo velik vpliv na splošno migracijsko situacijo v eni od ali več držav. Predvsem pa mora imeti Evropski parlament večjo vlogo. Istem poročilu razpravljamo ta teden v odboru Libe in jaz mislim, da bi bilo zelo korisno, če bi imeli sporočila tako odbora za zunanje zadeve kot Libeja enaka torej da evropski parlament rabi tu večjo vlogo da ne sme biti to le odločitev držav članic čez noč čeprav gre za začasno um, uvedbo oziroma prepoved brezviznega režima sicer pa upam da tudi varnostne klauzule nikoli ne bo treba uporabiti ker gre za zelo politično vprašanje in eh, kot je rekel tudi že večkrat um, predstavnik tako polskega predsedstva in Evropske komisije. Upam torej, da tega ne bomo uporabili. Um, Tako da vas lepo pozivam, da podprete nocoj tudi um, predloga ustna dopolnila, ki sem jih um, sinoči vključila v poročilo in pričakujem, da bo Evropski parlament tu jasno unovič podprl, da podpiramo brezvizni režim za države, ki so vstopile naknadno v zadnjih dveh letih, predvsem gre tu za države Zahodnega Balkana, ker so naredile zelo pomembne korake in da upoštevamo tehnične kriterije, ki so nujni na tej poti in da damo jasno sporočilo, da smo resni in odgovorni. Hvala. Grazie collega, la parola all'onorevole Judis Argentini. Eh, Judis uh, Argentini, ma naslidni eh, besido. Dank u voorzitter. We hebben een Hvala, predsedujoči. V zadnjih letih, oziroma drugače bom povedala, v zadnjem času, torej letos smo eh, spremljali arabsko pomlad in v parlamentu smo se že pogovarjali o tunizicih, ki prihajajo v Evropo, naprimer. In v tem kontekste se bojim, da ta razprava da bo ta razprava da bo ta razprava uh, uh, spodbudila nove strahove o uh, pridobivanju viz, glede pridobivanja viz ljudi zunaj Evrope. govorimo, da si želimo liberalizacijo vizonskih režimov, se pa tukaj bojim nekaterih posledic. Eh, bojim se, eh, gospa Fojeon, to, kar ste povedali, mislim, da se moramo bolj spoprijemati, eh, da moramo paziti na to, da bomo manj liberalni z vizami, bolj moramo nadzorovati gibanje ljudi, migracijskih tokov, tokov in ugotoviti, kako bomo ta pritisk olajšali. In moramo biti tu dovolj strogi, dosledni, kar se tiče vizumskih politik, kajti vse to vpliva na našo unijo. Torej mislim, da uh, bi odbor AFET moral tukaj dajati več tovrstnih uh, predlogov. Hvala lepa. Bene, altri interventi? Hvala, se še kdo prijavlja za razpravo? Ne. Eh, zato dajem besedo komisiji, ne vem, ali želi komisija kaj povedati o tem. Prego. Prosim. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Lep pozdrav vsem skupaj. Naj se najprej zahvalim gospodu Kovačevu za njegov osnutek poročila. Mislim, da gre za zelo dobro poročilo in veseli smo ga. Kar pa se tiče predloga spremembe strani gospoda Kovačeva, mislim, da si lahko ugotovimo, da je to smiselno. Res je. Namreč prav je, da vključimo tudi oceno eh, strani službe za zunanje delovanje v, pri takšnih odločitvah, namreč ali bomo uveljavili režim ali ne. Mislim, da stališča komisije to ni problematično in tudi v svetu ne bi smelo biti težave. Držav. Je pa ena zadeva, kar se tiče institucionalne plati, ne vem, kako služba za najdelovanje, kako jo vidite v parlamentu, eh, ne vem, kako se obravnava v teh predlogih sprememb, namreč iz institucionalnega stališča Eh, morajo stvari biti tu jasne. Načeloma seveda pa eh, to vrstne ideje podpiramo. Kar se tiče predlogov sprememb strani gospe Fajon, naj povem naslednje. Eh, najpomembnejše, kar je povedala, je bilo tisto v zvezi z vlogo parlamenta. V našem predlogu smo predlagali zelo jasna merila za varnostno klauzulo kdaj se sproži, kajti eh, zdelo se nam je, da je treba uporabiti v takih primerih komitologijo, kajti v takšnih alarmantnih eh, izrednih razmerah je treba sprejemati odločitve zelo hitro. Zaradi tega govorimo tukaj o komitologiji in hkrati menimo, da torej eh, en teden časa za parlament, eh, za eh, soglasje parlamenta, preden pridemo do izvršne odločitve, mislimo, da to ni v skladu z komitologijo in da bi to lahko bilo problematično stališča institucij oziroma institucionalnega delovanja. Zaradi tega mislim, da moramo natančno pregledati in preveriti vsaj iz institucionalnega stališča, kako je to. Naj vas tukaj spomnim, da se je komisija zavezala, da bo dajala parlamentu vse potrebne informacije o morebitnem, o morebitni sprožitvi varnostne klauzule in to je v eh, obrazložitvenem memorandumu tudi zapisano. Torej, mi nikakor ne želimo izpuščati Evropskega parlamenta tukaj iz postopka, ampak če želimo uporabiti komitologijo, moramo biti tu zelo pazljivi eh, stališča institucionalnega delovanja. Kar se tiče procentov oziroma odstotkov, kot smo že povedali, ali govorimo o 50, 66, eh, zdaj pa slišim, da si želite to povsem eh, umakniti, torej številko. Eh, to je, o tem smo se že pogovarjali, o tem se je pogovarjal tudi že svet med državami članicami in spet. Komisija pravi takole, če želimo komitologijo, pa ne želimo procentov, potem komisija to najbrž lahko sprejme, ampak bistveno tukaj pa je, da se držimo komitologije, ki jo bomo potrebovali v takih primerjih. Naj se tu ustavim, da se za zdaj seveda se bomo o tem še pogovarjali tudi na odboru Libe. Hvala lepa. Grazie. Hvala. Eh, ali želi eh, gospod Kovačev odgovoriti na to? Ja, hvala lepa. Najprej odziv na komisijo in glavnemu poročevalcu v odboru Libe, kjer smo se že pogovarjali, kako bi postopali. Strinjam se z vašo zaskrbljenostjo, gospa Fajon, ampak mislim, da je stvar odbora Libe zdaj, da se odloči, kako je s temi odstotki oziroma s pogoji, pod katerimi država članica ali več držav članic lahko obvesti komisijo o eh, neki migracijski, migracijski situaciji. To seveda se ne tiče le Zahodnega Balkana. Vemo, eh, odkot pravzaprav izhajajo ti predlogi oziroma na podlagi česa so oblikovani. Kar se tiče uh, izrednih razmer, mm, bomo seveda uporabili komitologijo, ampak. Nekaj skrbi je tukaj glede tega, kako vključiti parlament v tem enotedenskem obdobju uh, da, da bi pridobili mnenje eh, parlamenta, torej odbora Live, predvsem eh, komisija eh, in zdaj so to tudi potrdili. Komisija želi ohraniti, seveda bo obvešala parlament o vseh korakih, predvsem pa gre za začasno, za, za, začasno ukinitev oziroma omejitev Eh, brezvizumskega režima, ne gre za to, da se država postavi iz pozitivnega na negativni seznam ali obratno. Ne. Takšne določbe tu v predlogu nimamo. Gre torej za. Ne gre za stalno prestavitev države z enega seznama na drugega, ampak gre za začasno rešitev. Torej, mislim, da bi bilo bolje, da eh, ohranimo stvari tako, kot je odbor AFED predlagal, in tu bi, predlagal, eh, tu bi eh, podprl svoje strani tudi to, kar je povedala gospa Weber. Ampak vsekakor mislim, da pa mora biti dokončna odločitev sprejeta v odboru Libe. Hvala lepa. Hvala. Eh, ob 18.15 danes pa povdan bomo glasovali o tem. Na to vas želim še opozoriti. Naslednja točka je zunanja politika EU, da držav BRIC in drugih razvijajočih se sil, cilji in strategije. Poročevalec je kolega Sajus Volski. Želim vas opozoriti, da moramo dati seveda tudi odboru za razvoj dovolj časa za mnenje. Zato smo rok za vložitev predlog sprememb določili z 20. oktobrom, kar zadeva izmenjava mnen z novo imenovanim vodjo delegacije EU za odnose z Indijo, ki je. Eh, torej, ta točka je na, na, na vrsti ob 11.15 in zato eh, sedaj dajem takoj besedo gospodu Saju Zvojskemu, ki eh, bo govoril o prejšnji točki. Molte grazie, prezidente. Uh, I'll try to be short. Hvala lepa, predsedujoči. Skušal bom biti kratek. Imate deset minut lahko podvojite svoj čas. Dvakrat toliko lahko govorite. Torej, naj se najprej zahvalim vsem, ki so predložili predloge sprememb, ki so bili zelo pomembni, ki se mi zdijo zelo pomembni. Hkrati tu vidimo, kako pomemben je ta novi fenomen, fenomen o katerem govorimo. govorimo. Skušal bom čim bolje uh, uporabiti vse vaše predloge. 164 predlogov sprememb je bilo. Mislim, da so eh, da bodo moji kolegi povedali, da smo dejansko imeli zelo konstruktivno razpravo in sem zelo pozitivno oziroma optimistično razpoložen, kar se tega tiče. Končno oziroma tretjič, med našo prvo razpravo je bilo nekaj polemike in lahko se strinjamo, da na eni strani države BRIC J eh, dejansko jih je, da jih je treba obravnavati individualno na posamični ravni, bilateralni ravni, hkrati pa je treba priznati, da so te države zelo raznolike. Po drugi strani, in to je pa moje, moje glavno sporočilo, pa, jih, pa moramo do teh držav pristopati, pristopati tudi skupinsko in tu predlagam dvotirno Eh, dvotirni pristop, torej po eni strani individualno in po drugi strani vsakič, ko je situacija ustrezna, z ustrezno koordinacijo na evropski ravni, torej skupinsko, vsakič, ko uh, tudi sprejemajo skupne odločitve, zato tudi potrebujemo ustrezna zunanje politična uh, orodja, zato da bomo takšne situacije tudi nekoliko vnaprej predvideli, ne pa da bomo le reagirali, zato da bomo prišli do konstruktivnega dialoga s temi državami, kar je seveda pomembno na številnih področjih, ampak naj tu podarim predvsem naslednje v poročilu govorim o, mislim, da o petih ali šestih primerjih, ko eh, stvari niso bile skladne z našimi stališči, ampak če pogledamo Združene narode, je to zelo pomembno vprašanje, kako je z našo vlogo in s tem, da govorimo vsi ven glas, potem kar se tiče eh, človekovih pravic in tretjič, kar se tiče podnebnih sprememb po celotnem svetu. Mislim, da zaradi tega potrebujemo sodelovanje in da moramo nekatere stvari predvideti, ne pa da bomo imeli vse samo neko reaktivno eh, eh, postfestum politiko, podobno kot noj, ki tlači glavo v pesek, namreč da se delamo, da stvari, eh, če rečemo, da stvari ne obstajajo, ne bodo nehale obstajati. Tu potrebujemo torej, politiko ne zadrževanja, ampak politiko neke anticipacije, predvidevanja, zaradi tega, da bodo uh, eh, brikje države dejansko postale pomemben partner, da jih ne bomo imali za samoumevne ali da jih ne bomo kar uh, eh, uh, eh, uh, sedelali, kot da ne obstajajo. Namreč sicer bomo izgubili priložnost, da bi imeli dobrega partnerja, s katerim lahko dobro sodelujemo in mislim, da je to ključno za nas in za našo vlogo in za naše želje.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 Eh, eh, spreminjati svetovnega reda, eh, ampak vsekakor je treba upoštevati, kaj počnejo, kaj, kaj se dogaja z njimi, glede na to tudi, da se vzpostavljajo nova omrežja moči, zaradi tega torej potrebujemo ustrezno strategijo za vse te igralce in zato potrebujemo tudi ustrezne instrumente. Ne želim si, da bi tu postavili nek nov oddelek, enoto v, v okviru službe za zunanje delovanje, ampak mislim, da je prav, da služba začne predvidevati v okviru notranje koordinacije stvari v zvezi z BRICS državami uh, in stališče Evropske unije. To torej, je, to je moje stališče, vsekakor sem pa optimističen, mislim, da bodo vsi vaši predlogi lahko, upam, da bodo lahko vključeni v končno različico poročila in veselim se, da se bomo o tem še pogovarjali med kolegi, tudi z poročevalci v Senci, ko bomo govorili o tem 13. decembra, kar, potem, kar bo potem pripeljalo do glasovanja 20. decembra. Hvala lepa. Grazie, Hvala. Kolega Zala je prosil za besedo. Hvala, gospod predsedujoči. O tem je potekala zelo obširna in vsebinska razprava, teoretična in politična, o tem, kako pristopati k državam BRIK. Ja. Države BRIK so bile predmet naše vsebine. Včasih govorimo o njih kot o enoti, kot o organizaciji, včasih pa govorimo o njih kot o petih državah in uh, razmišljamo o raznolikih pristopih do teh držav. In to je prav, kajti tukaj moramo biti zelo odprti. Zdi se mi, da obstaja več elementov, ki ločujejo države brik, kot pa tistih, ki jih združujejo. Zato moramo uravnotežiti uh, naša dva pristopa. Vse države so vele sile, Južna Afrika, Rusija, Kitajska, Indija in Brazilija so vele sile, vse kontinen, kontinentalne vele sile. In skušati moramo tudi to, kako raziskati, kako lahko te države imajo skupno stališče, naprimer v Združenih eh, narodih. Vedno gre tukaj za nekakšno ad hoc stališče, niso takšne kot Evropska unija ali države APEC, ki imajo tudi neko gospodarsko moč kot organizacija. Skratka, pomembno je najti ravnotežje in uh, res je, da ne smemo skrivati glavo v pesek kot noji. Popolnoma se strinjam s tem mnenjem. Države BRIC so včasih lahko problematičen partner, naprimer, ko gre za naše sodelovanje v okviru ZN, potem tudi, ko gre za stališče do podnebnih sprememb. Veliko vprašanj ostaja odprtih. In pa drugič, mislim, da je pomembno razviti nova orodja Evropske unije, Eh, in sicer orodja za dvostranska partnerstva. Vem, da to poročilo govori o državah BRIK, ja. Ampak eh, mislim, da moramo govoriti tudi o možnosti razvoja strateškega orodja bilateralnih odnosov. Eh, to je zelo pomembno za Evropsko unijo. Ne samo v našem odnosu do držav BRIK. Če govorimo o imenu naše politične skupine, naj povem, da smo pripravljeni podpreti številne predloge sprememb poročevalca, saj povdarjajo to samega poročila in grejo v pravilno smer. Pripričan sem, da nam bo uspelo doseči ravnotežje in pa dobre rezultate, zato imamo časa več kot en mesec in zato sem zelo optimističen. Hvala. Hvala gospa Sade Gentini je na vrsti naslednja. Um, koleg... Hvala, gospod predsedujoči. Kolega Zala ima prav. Sestanek um, poročevalcev v senci je bil skoraj filozofski. No, meni se je zdelo to srečanje zelo zanimivo. Razpravljali smo ne le o državah BRIK, ja, ampak tudi o tem, kako se naj Evropska unija obnaša do teh držav. Želela bi opozoriti na neko nevarnost v zvezi z našim odnosom do teh držav. To je bilo povedano tudi na srečanju poročevalcev v Senci. Torej, jasno nam mora biti, da se razmere v svetu spreminjajo. Obstajajo razvijajoče se države, ki združujejo svoje moči, bodi si zato, ker so bile prej kolonije ali iz kakršnih koli drugih razlogov. Obstajajo te nove vele sile, razvijajoče se države in zato potrebujemo razumno politiko do teh držav. svarim pred tem, da bi naše filozofske razprave pripeljale do, po, do poročila, ki bi ustvarjal strah v Evropi, strah pred spreminjajočim se svetom, strah pred tem, da bi morali okrepiti odnose z določenimi državami. Bojim se, da Evropa ne bo naša svoje vloge v tem spreminjajočem se svetu. Poročilo ne sme govoriti o tem. Poročilo mora jasno povedati, da potrebujemo novo ravnotežje in pa novo vlogo za Evropo v tem spremenjajočem se svetu. Mm, težko bo najti kompromise pri vseh teh eh, predlogih sprememb. V glavnem, sama mislim, da potrebujemo neko novo ravnotežje in eh, upam, da bom eh, lahko pomagala pri iskanju tega ravnotežja. Prego. Kollegica Jaten Maki, prosim. Ja, puheenjohtaja. Tämän raportin aihe on... Hvala lepa, predsedujoči. To področje obsega zelo eh, Ta, to poročilo vsega zelo veliko področje in eh, mislim, da je treba povedati, da uh, ima gospod Sadžvolski tukaj zelo veliko kruha, ki ga mora razrezati pred sabo. Uh, namreč ko se ukvarja s tako obširnim področjem. Mislim pa, da je hkrati velik izvedenec na področju zunanje politike, eh, tudi kar se tiče, ravno kar se tiče eh, odnosov z državami BRIC JA. Torej, zakaj se tu nekoliko razhajamo pri svojih pogledih, naj povem. Kot je povedal poročevalec, eh, vsekakor moramo doseči, da bo Evropska unija bolj prisotna na mednarodnem odru, kar se tiče teh držav. In v tem okviru morajo, mora državni sekretar Združenih držav imeti možnost poklicati eno samo natančno določeno osebo v Evropski uniji, kar pa trenutno ni primer. In seveda, ko jo po, po, ko pokliče takšo, takšno osebo, to ne sme biti nujno gospa Merkel. Eh, vse spoštovanje do gospe Merkel, ampak <laughs> to ni v skladu z institucionalnim delovanjem Evropske unije. Skratka, katera so ta razhajanja, o katerih sem želela govoriti? Dejavnosti držav Brikja niso tako zelo organizirane in strukturirane, kot kaže ta dokument. Poglejmo Združene narode. Uh, države Brikja zelo različno glasujejo o različnih zadevah, niso enotne znotraj Združenih narodov. Evropska unija bi morda morala eh, oblikovati strateška partnerstva v tem smislu in tu ne vidim, zakaj bi potrebovali neko novo koordinacijo samo v zvezi z brikja državami. Torej, nismo, nimamo opravka z enim samim, z enim blokom držav, čeprav imamo včasih takšno občutek, ker govorimo o njih kot o država Britja. Gre za raznolike države. Nadalje bi povedala, da kar se tiče naše zunanje politike, ne smemo misliti, Eh, da, je, torej, da so tu stvari zelo enotne. Ne smemo se tudi usmerjati zgolj na eno ali dve od teh držav, oziroma gledati na to, kaj počno Združene države in slediti njim ali kdo drug. Kar pa se tiče stališča oziroma vloge Evropskega parlamenta. Mislim, da ne potrebujemo dodatnega osebe, da ne potrebujemo dodatnih ljudi, ki bi jih za to posebej usposabljali. Ne. Mislim, da to ni potrebno. Hkrati pa imam tu eno vprašanje. Namreč, kar se tiče predlogov, ki eh, pravzaprav eh, vodijo samo k povečanju birokracije, povečanju administrativnega upravnega bremena veste, da imamo, zunanjo, imamo več zunanjih politik v Evropske unije. Evropsko politiko, torej zunanjo politiko stališča Evropskega parlamenta, sveta po posameznih področjih. Skratka, tu imamo stvari zelo razpršene, mislim, da bi jih morali bolj uniformirati in potrebujemo eno samo telefonsko številko za eh, zunanje zadeve. Hvala. Kolegica Gomez, prosim. Zahvaljujem se kolegu Sarišu Volskemu za njegov prispevek. Ta prispevek kaže na to, da je upošteval pomisleke in pa pripombe, ki so jih izrazili nekateri kolegi in eh, to se mi zdi zelo zdrav odnos. To kaže na to, da so naše razprave koristne. Tudi sama se strinjam s tem, kar je povedal poročevalec v senci iz naše skupine, gospod Zala. Želela bi pa izpostaviti še naslednje. Najpomembnejši element, ki nas mora voditi pri našem pristopu do držav BRIK, je to, da moramo priznati, da niso neka povezana skupina. Včasih med njimi obstaja določena stopnja sinergije, ampak to, kar jih združuje, je predvsem potreba potem, da nas blokirajo, da nam nasprotujejo. Znotraj njih samih pa obstajajo velike razlike. Dejansko sploh ne gre za neko formalno skupino. Mi smo jih. Uh, združili v eno skupino. In če obstaja med njimi kakšno veliko protislovje, je to razhajanje njihovih stališč v varnostnem svetu. Dve državi imata zelo konzervativen pristop, to sta Kitajska in pa Rusija, ki posod želita ohraniti status quo. In pa dve drugi državi, Indija in pa Brazilija, želita postati stalni članici v varnostnem svetu. To je velika razlika, ki je ne smemo podcenjevati. Zato moramo o tem ponovno razmisliti. Evropska unija se je nekako pogosto postavila na stran Kitajske in pa Rusije. Združili smo se z tistima dvema državama, ki sta stalni članici Varnostnega sveta. In vsa, vse te govorance o tem, da mora Varnostni svet postati bolj verodostojen, eh, to so samo prazne besede. Kajti vsi vemo, da Eh, sta tam ti dve državi, ki želita vedno ohraniti status quo, mi se s tem ne strinjamo, ampak vemo, da če se ne bomo z njimi strinjali, potem ne bomo imeli delujočega mehanizma na svetovni ravni in varnostni svet se bo vedno znova znašel v situacijah, eh, ko ne bo verodostojen, ko se bodo stališča zelo razhajala v varnostnem svetu in zato mora Evropski parlament zahtevati vlogo Evropske unije kot celote v varnostnem svetu in na ta način bomo potem lahko spremenili status quo. To mora imeti v mislih tudi eh, poročevalec Aros Volski, ko se ukvarja z državami Brik. Hvala. Eh, gospod Kristjan Lefler ima sedaj besedo, ki je upravni edi rektor pri službi za zunanje delovanje, predvsem pristojen tudi za ZDA. Prosim. Hvala lepa, hvala lepa, da ste me povabili na vašo sejo, zato da povem nekaj o tem osnutku poročila. Najprej pozdravljam pozornost, ki jo parlament posveča državam BRIK ja in pa njihovi vlogi na globalni ravni v zadnjih letih. In no, predvsem v zadnjem letu je bilo veliko govora v medijih in pa na drugih forumih o državah BRIK, o razvijajočih se državah. No, eh, tem državam smo sedaj dodali še Južno Afriko. Te države se redno srečujejo bolj ali manj od leta 2009. Ampak, kot so upozorili nekateri poslanci, moramo biti pozorni pri tem, ko brik obravnavamo kot eh, nek homogeni blok držav. Včasih te države bolje definirajo to, kar niso, kot pa to, kar bi želeli doseči. mislim, da bi morali analizirati posamezna področja, posamezna vprašanja, se vprašati, kje te države sodelujejo in kje se njihova stališča razhajajo. Omenjena je bila njihova vloga v Združenih narodih. Tam so se v določenih primerjih uspele združiti pri drugih vprašanjih, ne samo tam, kjer gre za vprašanje reform ZN ali, ali za varnostni svet tudi tam, kjer je šlo za pomembna politična vprašanja, pa se niso uspele eh, združiti, niso uspele oblikovati skupnega stališ, stališča. Eh, naj upozorim samo na Sirijo. Eh, tukaj so se trenutno so sprejele enako stališče, ampak dansko so se odzvale na raznolike načine. Ko smo to poletje imeli misijo posredovanja, ni nobeno na ključe to, da so Indija, Brazilija in pa Južna Afrika bile tiste države, ki so obiskale Sirijo. Rusija in pa Kitajska pa sta iz razlogov, iz lastnih interesov, sta se odločili, da ne bosta sodelovali v tej misiji. In podobno bi lahko rekli o pogajanjih o podnebnih spremembah. Tukaj obstajajo zelo velike razlike med njihovimi stališči. In enako velja tudi za delo v okviru skupine držav G20. Zato moramo prilagoditi naš pristop eh, za vsako državo brik posebej. Eh, za vsako državo imamo pomembne odnose, ki jih želimo razvijati. Eh, želimo ugotoviti, kje so naše stične točke, Če države delujejo kot skupina, smo pripravljene z njimi sodelovati, ampak ni nujno v, vašem, v našem interesu, da jih združujemo v skupino. Če govorimo o državah BRIC, ja, kot o nekih novih akterjih, novih velesilah potem bi morali posebno pozornost posvetiti tudi drugim pomembnim partnericam Evropske unije, ki niso del skupine BRIKIA, ampak pogosto sodelujejo za posameznimi članicami iz te skupine. Naj kot primer omenim samo Turčijo, Mehiko, Korejo, Indonezijo in številne druge države. Naj podam kratek primer. Ko je predsednica Dilma Rusov obiskala Brusel pred enim mesecem, šlo je za vrh Brazilija EU in za njen prvi večji obisk v Evropski uniji, je obiskala tri postaje. Brusel zaradi e, partnerstva z Evropsko unijo, Bolgarijo, zato ker ima tam svoje družinske korenine in pa uh, Turčijo izbrala. Kajti za Brazilijo je Turč, Turčija pomemben strateški partner. In to moramo upoštevati, ko določamo naše odnose z Brazilijo, pa tudi, ko določamo naše odnose s Turčijo. Vse države iz skupine Brikja so strateške partnerice Evropske unije. In uh, visoka predstavnica Catherine Ashton je začela v zvezi s temi državami posvetovanje pred uh, dobrim letom. V okviru tega posvetovanja razmišljamo, kako lahko bolj učinkovito, bolje organiziramo partnerstvo s temi državami za vsako posamezno državo in kjer je to primerno z skupinami teh naših strateških partneric. Želimo identificirati področja skupnih interesov, kje lahko sprejmemo skupne ukrepe, bodi si na večstranski ravni ali pa, ko gre za posamezna vprašanja. Dobro sodelujemo z Evropsko unijo, Kitajsko in pa Indijo, ko gre za boj proti piratom v Indijskem oceanu. Potem se razvija tudi sodelovanje med Evropsko unijo in pa Brazilijo, ko gre za razvojna vprašanja zunaj eh, Latinske Amerike, v jugovzhodni Aziji in pa v Afriki. In uh, lahko bi našteval še druge primere, ki jih bo verjetno v naslednjih letih še več. Naj omenim še tri bolj specifična notranja vprašanja, ki so omenjena v poročilu. v odstavku 5 je G20 omenjen kot primerni forum za, za izgradnjo soglasja. Strinjam se s tem, da je to zelo pomemben forum, ravno zaradi razlogov, ki so omenjeni tudi v poročilu. Gre za neko novo skupino, novo konstelacijo, ki združuje tako države Brikija, kakor tudi celo vrsto drugih pomembnih strateških partnerjev ki niso del tradicionalnih ustaljenih okvirov. Na ta način se lahko okvarjamo z vprašanji, ki so pogosto kontroverzne v tradicionalnih okvirih in lahko najdemo novo soglasje v tem razširjenem okviru z državami Brikja in pa drugimi partnericami. Ampak ne vem, če je to najprimernejši forum. Je eden izmed primernih forumov. Ne smemo pozabiti na ostale določene forume v okviru ZN določene finančne forume in pa druge multilateralne forume, kjer sodelujemo z državami Brikija in ostalimi v, odboru se, v odstavku 7. Je podarjeno pomembno sodelovanje eh, med državami Brikja in pa visoko predstavnico. To odraža tudi člene pogodbe o delovanju Evropske unije. Eh, na ta način želimo doseči doslednost in pa učinkovitost ukrepov, ki jih sprejema Evropska unija. Kot podpredsednica komisije želi visoka predstavnica zagotoviti boljšo doslednost zunanje politike, tudi ko gre za druga področja delovanja Evropske unije in ko gre za posamezne portfelje v komisiji kot visoka predstavnica in pa predsednica eh, Varnostnega in političnega sveta pa želi ponuditi tudi podporo skupnim ciljem, ki jih eh, določajo institucije na predlog komisije, ki jih podpira tudi Evropski parlament in pa svet. pozdravljamo podporo parlamenta, ki jo izraža to poročilo, ko gre za ulogo koordinatorke za visoko predstavnico, kakor jo omenja tudi Lizbonska pogodba. Na zadnje bi omenil še deveti odstavek v poročilu, ki govori o tem, da bi bilo dobro ustanoviti enoto za koordinacijo v okviru SZD, zato da bi zagotovili, da so naši ukrepi do držav brik eh, sistematični in dosledni. Sam svarim pred tem, da bi zato ustanavljali posebno enoto. Če se spomnite pogajanj, ki so privedli do nastanek Evropske službe za zunanje delovanje, je parlament in pa tudi svet povdarjal naslednje. Želeli so sistem enotnih geografskih enot. Če bi imeli posebno enoto, ki bi bila zadolžena za brikja, bi to lahko ustvarjalo zmedo glede tega, kje so lokalne pristojnosti, kdo je tisti, ki določa odnose z Indijo s Kitajsko ali s Brazilijo ali z Južno Afriko. Zato se mi zdi, da bi bilo bolje, da bi ohranili te enotene geografske pisarne, kakor je to predvidela pogodba. Lahko pa določeno stopnjo usklajevanja prepustimo strateški enoti, ki je odgovorna ravno za to, da skuša poiskati neko širšo sliko, kot jo lahko prikažejo te geografske enote. Pa tudi potrebno bi bilo ustvariti nekakšno neformalno omrežje ali strokovno skupino, lahko bi združili posamezne enote, ki so odgovorne za odnose z državami iz skupine BRIKIA. -ja ali pa za odnose z ključnimi strateškimi partnerji, tako da bi to omrežje lahko primerjalo, usklajevalo in zagotovilo nek dosleden pristop do vseh teh partneric. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala za vaš zelo zanimiv prispevek in končne pripombe bo sedaj podal gospod Cerus Volski. Eh, grazie, presidente. Uh... Hvala, predsedujoči. Ja, ugotavljam, da se stališča mene in pa gospoda Zala v, v glavnem uh, sklad, da so skladna. Torej, dejstvo je, da te države sredno srečujejo, uskle, se usklajujejo, sprejemajo skupna stališča in ukrepe. Gre za Libijo, za ZN, slonokoščeno obalo, Sudan, zunanje vesolje in pa Sirijo. To so dejstva. In čudi, tudi, če to predstavlja samo pet odstotkov ali en odstotek eh, držav v skupini BRIK, ja, to še ni dovoljšen razlog za to, da bi rekli, da ta skupina ne obstaja. From, from navežem, navezujem se tudi na to, kar je povedala kolegica iz skupine zelenih, ki je rekla, da bi morali te države obravnavati kot zrele partnerje iz eh, svetovnega odra, namesto da jih smatramo za nedorasle. Torej moramo se izogniti razno raznim postkolonialnim eh, refleksom v naših odnosih eh, do držav brik. Ja. Pravzaprav gre samo za dve državi, ki ima sta to kolonijalno preteklost. E Kar se tiče pripom gospoda Lefrelja iz Evropske službe za zunanje delovanje. Eh, prvič, v poročilu nisem rekel, da so države eh, koherentne. Podaril sem to, da obstajajo velike razlike med njimi. So pa koherentne na nekaterih področjih, ki sem jih omenil. Omenili ste tri vprašanja. Najprej odstavek 5 in G20. Da, popolnoma se strinjamo. To je forum, kjer se lahko srečujemo. Odstavek 7. Visok, odgovornost visoke predstavnice. Tukaj gre za pravilno tolmačenje pogodbe, ampak sam sprašujem, ali se ta določba pogodbe resnično izvaja, ali visoka predstavnica to izvaja v zvezi z državami BRIK. Ja. Zdi se mi, da izvajanje ni dovoljšno. Potem eh, tudi ideja v zvezi z to novo enoto, govoril sem o ad hoc enoti, ni pomembno, kako jo imenujemo. Eh, prvi smo slišali odziv Evropske službe za zunanje delovanje v zvezi s temi državami. Sedaj ljudje, ki so zadoženi za Rusijo, za Kitajsko ali za Indijo, se med seboj ne srečujejo in eh, mislim, da bi se morali srečevati. In če bi, ne glede na to, kako imenujemo to enoto, ad hoc enota ali kakorkoli že pač, mislim, da bi se morali med seboj pogovarjati geografski pristop se mi zdi eh, pristop iz prejšnjega stoletja. Svet je sedaj neka mreža in ni več, eh, ni več razrobljen na posamezne geografske enote. Zdi se mi, da mora naše razmišljanje napredovati. Mislim, da moramo najti dobro ravnovesje med tem, da te države obravnavamo kot nepovezane in pa med tem, da jih obravnavamo kot povezane države pri nekaterih vprašanjih. In potem še nekdo je rekel, mislim, da gospa je ten neki, da so te države manj koherentne kot mi. Vzemite primer Libije. Oni so zauzeli enotno stališče do Libije, medtem ko Evropska unija z svojo visoko predstavnico, z, svojim, z svojimi pogodbami, eh, z vsemi institucijami ni bila povezana. Te nepovezane države Brika so bile bolj povezane kot eh, mi kot unija. Zato jih ne smemo podcenjevati. Strinjam se s tem, kar je povedala Ana Gomeš. Moj splošen povzetek je ta, da potrebujemo ločeno poročilo, o strateških partnerstvih. Ne strinjam se z dosedanjim pristopom Evropske unije, češ da kdorkoli je velik in pomemben, je že avtomatsko naš strateški partner. Dobro, lahko rečemo pomemben ali super pomemben, ampak eh, strateški partner je za mene nekdo, ki uh, eh, se, ki z menoj sodeluje tudi v veliki meri. Dobro, uh, Brazilija je naš strateški partner. Potem, če vzamemo Kitajsko in pa Rusijo, ti dve državi sta strateško pomembni, ampak eh, nista pomembni za naše strateško sodelovanje, saj pogosto Evropske unije nasprotujeta, ne glede na to, ali gre za uh, Eh, stališča v eh, varnostnem svetu za podnebne spremembe ali karkoli že pač. Moramo imeti poročila o strateških partnerjih in eh, ne moremo postopati tako, da bi preprosto govorili o določenih geografskih partnerjih samo zato, ker to počnemo že leta in leta in ignoriramo nove strateške premike. To bi bilo napačno. No, veselim se tega, da je prišlo do spremembe pristopa tudi v okviru razprav v našem odboru in pa tudi v okviru Evropske službe za zonanje delovanje. E, mislim, da bi se morali tudi v okviru ESZD ti ljudje, ki so pristojni za Kitajsko, Brazilijo in druge posamezne države, srečati vsaj na kakšnem hodniku ali kavici. Um, morajo se pogovarjati predvsem o tem, kakšen je odnos do nas. Trenutno tukaj obstaja vrzel. In čeprav je ta vrzel samo en odstotek, sto odstotne slike o teh državah, je ta en odstotek ključnega pomena, kajti izazvali so nas pri ključnih vprašanjih, ko gre za našo pravico, da govorimo z enim glasom v okviru uh, eh, ZN in pa ko gre za ukrepe do Libije, so nas pa tako izvale, ne glede na to, da se ena izmed držav ni strinjala z našim pristopom. Zdi se mi, da bo niša, njihova vloga še zrasla, ne še z, se zmanjšala. Zato politika noja, ki tišči glavo v pesek, ni pravilna. Ne glede na to, kar smo povedali o razlikah med njimi, o njihovih razhajajočih se stališčih, um, vse to je lepo in prav, ampak ne smemo pozabiti na to novo raztoče usklajevanje, ki dejansko obstaja. Morda bi se lahko odločili za metodo odprte koordinacije. Hvala. Hvala. Sedaj pa lahko nadaljujemo z naslednjo točko, torej glasovanje bo 20. decembra. 20. decembra bomo glasovali o tem. Naslednja točka je poročilo gospoda Pancerija, predsednika delegacije za odnose z državami Magreba in Unijo Arabskega Magreba o 11. medparlamentarnem srečanju med Evropskim parlamentom in Alžirijo od 2. do 5. novembra. vabim kolega Pancerja, da nam poda kratko poročilo o tem, o čemer so se pogovarjali s oblastmi. Predvsem pa želimo tudi komentar o treh točkah. Eh, sedanja situacija, sedanji polež, položaj v Alžiriji, kar zadeva nacionalno in regionalno varnost. Druga stvar, mnenje alžirijskih oblasti o tem, kar se dogaja v državah Magreba in Tretja točka. Odziv, ki ste ga ugotovili med obiskom, kar zadeva morebitno eh, misijo volilnih opazovalcev za Alžirijo. Prosim, gospod Pancer. Hvala. Torej, srečanje je bilo od 2. do 5. novembra, to je bilo že povedano. Naša misija je imela glavni cilj, splošni cilj, da ocenimo eh, pripravljenost za politične reforme v arabski pomladi, predvsem kar zadeva sodelovanje žensk v političnem procesu in pri volitvah in kar zadeva. Um, tudi zakon o združenjih. Potem šlo je za prošnjo Alžirije, eh, saj veste, da bi odposlali eh, torej volilno misijo po tunizijskem eh, vzoru in potem še dva druga cilja in sicer, da bi predlagali specifični organ za dve alžirijski zbornici, ki sta Eh, torej, da bi na parlamentarni ravni vzpostavili nek skupni organ in predvsem, da bi eh, spodbudili alžirijske organe za boljše sodelovanje z Evropsko unijo. V tej delegaciji Evropskega parlamenta je imela nekaj srečanj z uh, Eh, glavnimi akterji, z obima predsednikoma zbornic alžirskega eh, parlamenta, potem tudi s predsednikom vlade in s eh, predsednikom odbora za zunanje zadeve. Srečali pa smo se seveda tudi s poslanci parlamenta. V središču razprav uh, so, bile, so bili skupni interesi, torej odnosi med Alžirijo in EU, potem eh, različni politični ukrepi in predvsem tudi odnos Alžirije do tega, kar se dogaja v sosiščini. Ehm, seveda smo se pozanimali tudi o političnih reformah in alžirske oblasti so rekle, da želijo napredovati po tej poti. Eh, gre za eh, povečanje eh, svoboščin in tudi za boljše upravljanje na vseh ravneh. Eh, delegacija Evropskega parlamenta se je seznalila tudi z gospodarskim razvojem in, razvojem in s perspektivami. Prišli smo do naslednjih zaključkov. Kaj torej po mnogih letih eh, je bilo dobro, da smo prišli tudi do skupnih zaključkov s alžirskim parlamentom, prej je bil to bi, eh, pogosto problem. Torej, kar zadeva odnose med Alžirijo in EU po začetku veljave eh, pridružitvenega sporazuma, vidimo, da je medparlamentarni dialog vedno bolj eh, strateškega pomena in da je treba v tem okviru okrepiti sodelovanje med EU in Alžirijo v okviru evropske politike sosedstva. E, poudarili smo, da je potrebno vzpostaviti stalno delegacijo Alžirskega parlamenta, sestavljeno iz predstavnikov obeh zbornic za sodelovanje z Evropskim parlamentom, tako da bi bil politični dialog stalnica eh, politične reforme so seveda zgodovinska priložnost. Eh, zakon o participaciji žensk v političnem življenju je neobhodno potreben in to in ženske morajo bolj sodelovati tudi v socialnem in gospodarskem razvoju. Predvsem tudi jim je treba omogočiti dostop do zaposlitve. Ehm, torej, eh, druga stvar so seveda združenja, ki jim je treba omogočiti eh, delovanje in treba je zagotoviti tudi ustrezno financiranje sindikatov in tudi združen delodajalcev. Razen tega je bilo povdarjeno, da imajo države Magreba skupno usodo in tudi ti in EU. Eh, torej, treba je ehm, okrepiti sodelovanje na območju sredozemlja, predvsem, da bi eh, tudi eh, se ustrezno odzvali na regionalne izzive. Eh, zakonodajne volitve, ki bodo 2012 naj bodo svobodne in pregledne in alžirske oblasti so rekle, da bodo to zagotovile. Evropska unija daje na razpolago svoje velike izkušnje pri opazovanju volilnih procesov in rekli smo, da želimo dati na razpolago Alžirijo, če se bo zdelo potrebno izvesti ta komisijo za volitve 2012. Skup skupina, eh, torej ta eh, skupina, ki bi jo vodil gospod Albertini, bi seveda lahko tudi privedla do tega, da eh, se zagotovi tudi večja kredibilnost delovanja Evropskega parlamenta. Torej, pri teh uh, Pri tem spremljanju volitev mora iti seveda za konkretno delo, tako kot je bilo v Tuniziji in nek turistični izlet. Potem treba je rešiti seveda tudi različna vprašanja v zvezi z eh, carinami in različnimi drugimi dajatvami. To je treba rešiti. Razen tega smo se srečali tudi s eh, civilno družbo. Eh, to so bila pomembna srečanja, kajti pri tem smo se seznanili, da obstajajo težave med, eh, v sodelovanju med vladnimi organizacijami in političnimi eh, oblastmi. Predsednika Albertinja smo v pismu že eh, obvestili o tem obisku, želim pa to ponoviti predsedniku pod odbora za človekove pravice smo poslali pismo in eh, predlagamo, da eh, se organizira nek sestanek o pravicah eh, beguncev iz držav Magriba. Razen tega bi morali organizirati tudi neko srečanje, na katerem bi obravnavali regionalno sodelovanje med Alžirijo, Nigerje, Mauretanijo in nekaterimi drugimi državami in tudi, kako bi Evropska unija pri tem lahko sodelovala. Ta vprašanja so bila predmet obravnave naše delegacije med našim srečanjem z eh, poslancem Maselom, ki je eh, pristojn za zunanje odnose z Magribom in z Afriko. To pismo bomo poslali tudi pos zbornicam v alžirskem parlamentu, tako da uh, bodo tudi one vedele, s čim se ukvarja Evropski parlament. Uh, organizirana bosta tudi dva sestanka o uh, torej sodelovanjem uh, sindikatov in drugo z uh, mladinskimi organizacijami iz treh držav. Ob 15. obletnici neodvisnosti Alžirije bi eh, lahko Evropskemu parlamentu eh, predstavili tudi fotografsko razstavo o eh, projektih, ki jih EU podpira v Alžiriji. Kar zadeva v Zahodno Saharo, sem v Alžiriji imel priložnost, da obiščem Tinduf in dobro bi bilo, če bi povabilo Kristoferu Rossu obnovili eh, pri srečanjih, ki bodo organizirani skupno, skupnim odborom AFED in eh, odbor za človekove pravice 28. in 29. novembra 2011. Um, um, torej, položaj na področju človekovih pravic. Eh, ki je zelo problematičen, mora biti seveda v središču pozornosti našega odbora in razen tega bi bilo promimno, da eh, bo polizarijska front eh, tudi povabljena na neko srečanje z Afetom o vprašanjih Magreba. Razen tega naj bi pa bili tudi oziroma naj bi odposlali eh, ad hoc delegacijo, da si ogleda eh, situacijo v taboriščih, predvsem se to nanaša na Saravi. Tu sem hotel povedati v zvezi z obiskom v Alžiriji. Hvala, kolega Panceri. Ali ima kdo kako vprašanje v zvezi s tem? Prosim, Benarab, kolegica Benarab. Merci, Hvala, gospod predsedujoči, tudi sama sem Eh, prisostovala na tej misiji v Alžiriji in eh, ne odgovorim na vprašanje, ki je bilo zastavljeno v zvezi z trenutnim stanjem. Gre za položaj, kjer imamo zelo močno željo po političnih reformah, imamo kar nekaj zakonov, bodo, o katerih se bo glasovalo. In kar se tiče ženskih kvot, bi pa povedala naslednje. Res je, zakon je bil izglasovan, ki zahteva 20 odstotkov, ki zahteva, da je na seznamu 20, na seznamu 20 odstotkov žensk, 30 v večjih mestih in 40 odstotkov, torej 20 eh, na, na vaseh, 40 eh, v mestih, 50 za žirce o iz tujine. Ampak tu naj povemo, da te kvote niso zadostne feministi in nekatere nevladne organizacije so o tem govorile. Imamo nekatere eh, družine, ki zahtevajo od žensk, da pridobijo dovoljenje, da sploh uh, gredo iz hiše. Skratka, kvote so, pomenijo napredek, ampak vendarle imamo tu še težave na ravni družine. Namreč marsikatere družine ne dovoljujejo svojim ženskam, ženskam, da bi se svobodno gibali in svobodno odločale. Slišala sem tudi, da uh, Eh, eh, torej strani parlamentarcev v Alžiri, da kvote trenutno niso več na dnevnem redu. Eh, in še ena zadeva, ki se mi zdi pomembna, gospod Pancer je to povedal, namreč gre za osnutek zakona, mislim, da bo glasovanje o njem kasneje, kot je bilo predvideno, namreč številni so nam zastavljali to vprašanje, gre za osnutek zakona o društvih oziroma združevanju predstavnik za človekove pravice tam je povedal, da tu obstaja veliko tveganje, kaj ti eh, bati se je, da ta osnutek ne bo sprejet oziroma ta zakon ne bo sprejet, eh, da ne bo mogoče recimo eh, financirati društev združevanja iz tujine. Torej, tu je kar nekaj zadev, ki bodo morda potlačene, zavrnjene. O tem se je veliko govorilo, nevladne organizacije so o tem govorile in kot že povedano je gospod Bošaši eh, povedal, da je tu precejšnje tveganje, da ta osnutek zakona ne bo sprejet. Glede na to, da je glasovanje zdaj predstavljeno, upajmo, da, bo tu, da bodo stvari šle v pozitivno smer. Potem, kar se tiče varnosti v Magrebu in v Afriki, eh, srečali smo se z ministrom za afriške in magrebske zadeve in zame je bilo to zelo zanimivo srečanje. Zakaj? Ministr Besaler ima resnično vizijo, resnično strategijo, kar se tiče varnosti. Imamo namreč uh, skupino držav iz Sahela, eh, ki skupaj z Združenimi državami in z Evropo, eh, torej sodeluje z Evropsko unijo. Mislim, da je to zelo dobra strategija, ki upošteva tako varnost na eni strani in obrambo in boj proti terorizmu, kot na drugi strani boj proti revščini. Mislim, da je to zelo pomembno kajti dokler bodo ljudje revni, obstaja vedno veliko tveganje, da bodo državljani, ki bodo nagnjeni bolj k eh, ekstremnim eh, rešitvam, eh, tudi kar se tiče financiranja in da bodo ekstremno delovali. Toliko glede tega, kar se tiče volilne misije. Veliko smo se o tem pogovarjali. Evropska delegacija je večkrat zahtevala oziroma vprašala, ali bi lahko imeli uh, poslali eh, opazovalno misijo med volitvami, opazovalno misijo Evropskega parlamenta, o tem nismo prišli do konca, vendarle so nam potem obljubili, da povabili vas bomo, ampak srečala sem eh, predstavnike opozicije predstavnike opozicijskih strank, uradno, eh, RCD, eh, predsednik RCD ali generalni sekretar, skratka, eh, pristojni za opozicijsko stranko RCD. Sama sem se pogovarjala s prvim sekretarjem FFS-a, torej to sta dve opozicijski stranki in te dva, ta, ti osebi sta nam povedali, da ju zelo skrbi, precej skrbi ta želja Eh, po demokratizaciji namreč bala sta se, da bi dejansko naša eh, eh, misija povzročila, spodbudila nek proces, ki ne bi bil dejansko proces, ki bi peljal k demokratizaciji. Namreč kaj smo slišali? Glede na to, kar se je dogajalo v Tuniziji, namreč razlike so tukaj s Tunizijo in to je treba povedati, razlike so v tem, razlika je v tem, da bi tu da bi šlo tu, da je bila tam neodvisna komisija, ki je organizirala volitve. Medtem ko v Alžiriji pa nimamo takšne neodvisne komisije, neodvisnega odbora, to bodo predstavniki Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za notranje zadeve, ti bi izbirali torej, eh, člane in to je. Težava, torej neodvisnost tistih, ki bodo organizirali volitve. Zato je treba tukaj biti pazljiv. Sveda je to hudo, ampak hkrati moramo paziti, škoda, da ne bi imeli, ampak treba je paziti, da ne bomo spodbudili nekega procesa, ki bi pravzaprav vse stvari pa postavil pod vprašaj. Hvala lepa. Kolega Panceri. Kolega Panceri, prosim. Hotel sem pojasniti samo dva vidika. Kar zadeva strategijo varnosti, smo prosili ali. Žirijo, da poskusi vključiti tudi Maroko v boju proti terorizmu, kajti to je ena od najbolj kočljivih točk in eh, tam uh, še ni ustrezne odločnenosti in to je treba storiti to, kar se dogaja v tem trenutku, je zelo zapleteno. Torej, ugrabitve, so, eh, do katerih je prišlo v taboriščih Saravi, potem pogajanja, ki ne vodijo do nobenega rezultata, kar zadeva Zahodno Saharo, to bo lahko. To bo mogoče privedlo do radikalizacije. Fronta Polizario ima 15. decembra kongres v zvezi s tem. In Eh, tudi Al-Kajda je prisotna v, tej, v tem območju eh, in tudi iz Libije prihaja veliko orožja. Zato bi bilo dobro, če bi razmislili o tem in če bi obe državi eh, pri tem sodelovali. Torej, da se vključi tudi Maroko, kar zadeva vprašanje volilne, torej opazovalne misije. Mogoče komu ne bo všeč. Preveč poslancev eh, se potika po teh državah tako iz lastnega interesa in pravzaprav nihče ne ve, koga zastopajo. In s tem tudi ustvarjajo veliko škodo. Nekateri eh, prihajajo tja kot bolini opazovalci, drugi kot prijatelji teh držav. In zato bi bilo dobro, če bi zagotovili določeno disciplino pri teh zadevah. Rekli smo, da je opazovalna misija, da mora biti takšna, kot je bila v Tuniziji. Torej po evropskih pogojih in ne alžirskih pogojih. In tudi to je bil predmet eh, razprave, ki sem jih imel s komisarjem Füljem in sem ga vprosil, da zauzamemo enak pristop, kajti opazovalne misije, če jih izvajamo, morajo biti resne, tako da ne prihaja do delitve eh, civilne družbe ali, ali pa teh opazovalnih misij pač ni. Torej, če teh zagotovil nimamo, tudi ne bomo eh, pošiljali misij eh, na volitve. Torej, lahko bi sicer prekinili sejo, ampak tudi sam želim vprašati nekaj gospoda Pancerja. Vemo, da so določeni spori med eh, Marokom in Alžirijo, kar zadeva Saravi. Kaj je trenutno, kakšen je trenutno odnos, kakšni so odnosi med Alžirijo in Marokom? Ali so ti. Te... Eh, ti odnosi dobri, slabi in kakšne so perspektive za eh, bližno prihodnost. Mislim, kar se nanaša na nekatere vprašanja, naprimer boj proti terorizmu, terorizmu in tudi nadzor meja. Torej, eh, odnosi niso tako dobri, sicer pri uradnih srečanjih izgleda drugače. Eh, obstaja problem, kar zadeva ekonomsko in socialno plat, kar zadeva to regionalno sodelovanje in tudi boj proti terorizmu. Nekako sem čutil, da Alžirija ima svojo geopolitično opcijo, predvsem v območju Sahela, eh, ki želi nekako pri tem izključiti Maroko. In mislim, da je treba zagotoviti, da jih je treba spodbuditi k sodelovanju, predvsem tudi k vključitvi Maroka v to eh, delo. Torej, na vsak način bi tudi mi morali delati v tej smeri. Hvala, <clears throat> kolegice in kolegi. Ob 11.15, torej čez 20 minut, eh, sledi eh, seja brez navzočnosti javnosti in sicer izmenjava mnen z Joavom Kravinjom novo imenovanim vodjem delegacije EU za odnose z Indijo. Za 20 minut bremo, bomo prekinili in za, nadaljujemo ob 11.15 za zaprtimi vrati. Hvala.